Takole. Po dnevnem redu bomo sedaj obravnavali izjavo podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Sudanu in Južnem Sudanu. In koliko vem, bo gospod Tibar zamenjal gospod Ashton in se mu zahvaljujem za to. Tako da sedaj dajemo sedaj komisarju za komisijo besedo. Gospa predsednica, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Šestletno prehodno območje tega celovitega sporazuma se bo končalo čez približno mesec dni. To je zgodovinski trenutek za Sudan in za celotni afriški kontinent. Prebivalci Južnega Sudana so zelo dolgo čakali na ta trenutek, ko bo neodvisnost njihove države razglašena in sicer 9.7. se bo to zgodilo. Evropska unija bo tam tudi zastopana na tem, eh, s tej slovesnosti ob dnevu neodvisnosti, tam bo visoka predstavnica komisije. Na začetku tega leta je bil referendum za neodvisnost in mi smo takrat čestitali strankam za odlično delo, ki so ga upravili pri organizaciji referenduma. Pozdravili smo predsednika Bašerja, ki je javno povedal, da bo Severi Sudan prvi, ki bo priznal neodvisni Južni Sudan ampak pozitivni zagon tistega prvega po referendumskega obdobja je izginil. Sedaj vidimo zaskrbljujoče ten, tendence uh, večjih napetosti in konfliktov. Nedavni nasilni uh, konflikti v pokrajini Abijej bi lahko vodili do novih um, sporov med Severnim in Južnim Sudanom. O Sudanu smo že govorili na svetu za zunanje zadeve, tako januarja kot maja. Ponovno bomo govorili o tej temi 26. ko bomo imeli ponovno svet za zunanje zadeve. Kot visok predstavnik, kot visoka predstavnica sveta bom predstavila celovito evropski, celovit evropski strateški pristop za Sudan. Osredotočila se bom na zlasti neodvisni Južni Sudan, pa tudi na ključne elemente za konstruktivno povezavo in vključenost Severnega Sudana, ključno s prehodnimi območji, um, kot je naprimer Darfur tam eh, bomo spriča nastanku ne ene nove države, ampak dveh novih držav. In ta celoviti pristop bo politična strategija, to bo politični strateški dokument, ki bo predelil vse pomembnejše trende za razvoj politik eh, do Sodana. Evropska unija ima cilje, kako bi podprla mir med obima državama in razvoj demokracije in blaginje v tej regiji. Mi želimo, da bi imeli dve države, ki lahko sobstajata kot dve dobri sosedi, si delita odprto mejo in omogočata čezmejne izmenjave ljudmi, blaga, blagada, blaga in idej. Južni Sudan uh, bo rabil veliko podpore, ko gre zase za stabilizacijo, izgradnjo države in kapacitet, ter tudi dolgoročni razvoj. Naši najpomembnejši pomisleki pa so zlasti usmerili v to, da država ne bi delovala. Zato potrebujemo ustrezno politiko za odzivanje. In tukaj bomo morali početi različne elemente, naprimer okrepiti uh, prisotnost v Jubi s tem, da bomo imeli tam uh, delegacijo. Potem, da bi imeli celovit politični dialog s to državo, stabilizirali Južni Sudan preko uh, skupne mreje s pomočjo specifičnih instrumentov, kot je tudi uh, posebni instrument za stabilnost. Eh, povečali bi pomoč za razvoj. Evropska unija je ravno namenjena dodatna sredstva skupaj 200 milijonov evrov, ki bi jih dali na voljo Južnemu Sudanu, kar pomeni, da bo vsega skupaj sedaj okoli 300 tisoč milijonov evrov. Sodelujemo z državami članicami v skupnem programu, zato da bi kar čim bolj povečali učinek teh sredstev na svojem terenu. Še naprej bomo nadaljevali tudi na področju humanitarne pomoči. Delali bomo tudi Eh, v smeri tega, da bi tudi, tudi uh, vključili ostala področja. Severni Sudan na drugi strani pa bo seveda iz, utrpel določeno izgubo. Ampak uh, eh, tudi torej tam bomo mogli podpreti reforme, spodbujati politični dialog, ki vključuje ostale in zlasti spodbujanje in širjenje človekovih pravic. Okrepiti moramo uh, politični dialog s to vladom. Moj nedavni obisk v tej regiji je bil tudi, da bi upozorili obvezo EU na podlagi e, pozitivnega odziva Kartuma na rezultat referenduma. Seveda pa nas e, zelo skrbi nedavni izbruhi nasilja in kot sem povedala, celo vojaška e, okupacija delov Južnega Sudana. Namreč to uh, lahko grozi ta celovit uh, mirovni sporazum. Vsi se morajo izogniti nadaljnim provokacijam in zagotoviti pogoje za dolgoročno miroljubno sobivanje med lokalnimi skupnostmi, ki živijo v in okoli te pokrajine Abijej. Še naprej eh, bomo seveda tudi pozorno spremljali eh, priprtje eh, zagovornike človekovih pravic, eh, novinarjev, študentov in tako naprej. En izmed temeljnih načel od CPA-ja, torej tega sporazuma, je, da se spostavi demokratična vlada, ki bo temeljila na spoštovanju raznolikosti in temeljnih svoboščin. Mi želimo, da se spoštujejo temeljne svoboščine in da se razvije vključujoča eh, demokratična vlada, tako v severnem kot južnem Sudanu. Omeniti pa moramo tudi Darfur. Evropska unija je še naprej močno zaskrbljena zaradi trajnega nasilja v Darfuru, ki vodi v razseljevanje in močno vpliva na ljudi. To tudi je povezano s humanitarnimi operacijami na tem, na tem območju. Tri evropski državljani, ki so bili uh, talci v Darfurju več mesecev, so sedaj bili izpuščeni. To je dobra novica. Ampak uh, seveda. Uh, razmere v Darfuru so še vedno zelo zaostrene. Še naprej moramo se prizadevati za to, da bi dosegli celovit eh, in pravičen mir v Darfuru, da bi zagotovili pozitiven rezultat eh, mirovnega sporazuma in da bi omogočili pogoje na samem eh, terenu, ki bi omogočili tudi razvoj političnega procesa. Pozdravljamo um, konferenco Dohi, ki je vključevala različne politične akterje. Upamo, da, bom, da bo to zagotovilo pomemben razvoj, ki bi uh, omogočil trajni mir v Darfurju. Umeniti moram tudi pravosodje. Ne, v Darfuri ne bomo, mogli uspeti, uspeli, ne bomo uspeli doseči trajnega miru, če ne bomo imeli ustreznega, ustreznega uh, pravosodja in pa zagotavljanja pravic ljudem. Vlada v Sudanu mora v celoti sodelovati tudi z mednarodnim, vlad, eh, mednarodnim kazenskim sodiščem in spoštovati resolucijo Varnostnega sveta 1593. Tako da bi prebivalci Darfurja dosegli tisto, kar si, si že tako dolgo želijo, to je trajni mir in pravica. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj dajem besedo predstavnikov menoskopi, najprej gospod Nedelčeva. Za minuto. Hvala dragi kolegi. Na referendumu v Južnem Sudanu me je zlasti predstavljal velik entuzijazem, veselje in pričakovanje ljudi. Ljudje so bili veseli, ker so pač vsaj enkrat imeli pravico govoriti, imeli so svoj glas. Po tolikih letih so imeli občutek, da bo končno tisto, kar bodo rekli, da bodo to slišali. Tako ne jih ne smemo sedaj razočarati, ampak hkrati pa smemo tudi pozabiti na prebivalce severa. Pomembno je, da v demokratičnih državah spoštujejo rezultate referenduma, da bodo pogajanja čim bolj pregledna, tako da bomo zagotovili trdno podlago za bodoči razvoj na eni strani vsake obeh novih držav, na drugi strani odnosov med obema, pa tudi eh, mednarodne odnose eh, z obema državama. Stabilnost obeh državah je tako najpomembnejšega pomena. Temeljnega pomena je, da najdemo stezne rešitve, kako bi to zagotovili. Tukaj govorimo tudi o vprašanju državljanstva, delitve dolga, nadzora nad nafto in to, da moramo zagotoviti jasno mejo med dvema državama. Sporazum iz eh, Kardofurja mora tudi začeti veljati. Problem je sedaj to novo nasilje, to nas zelo skrbi in po šestih letih pogajanj ne smemo tukaj doseči neuspeha. Regija bi sicer lahko ponovno padla v kaos. Ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja v Darfurju. Upoštevati moramo sklepe konference o Dohi, kot je povedal pravkar gospod komisar, in ne smemo zgobiti iz a, svojega dojemanja tega, kar je najpomembnejše to, da se neha nasilje in da obe državi dobro sodelujeta. To je okvir, ki ga je že nakazal eh, sam referendum. To se mora nadaljevati tako, da bo politična volja obeh držav, tudi mednarodne skupnosti, lahko se v resnici prenesla v pravi eh, razvoj za državljane teh obeh držav, kajti njihovo dobrobit je v osrčju demokratizacije političnega pluralizma, spoštovanja človekovih pravic in verske kulturne in etnične raznolikosti na severnem Južnem Sudanu. Hvala. Hvala, besedo ima gospod Kajze za tri minute. Sedaj so prebivalci iz Južnega Sudana ponovno dobili svoje dostojanstvo in številni ljudje o tem govorijo. Gospod Pibalks, ko sem vas poslušala, sem se spraševala, ali bi sploh govorila. Namreč moram vam čestitati. Mislim, da smo res tukaj lahko ponosni v tem parlamentu na to, kako se je vsa Evropska unija borila za to, kako smo vodili to celotno temo. In mislim, da smo res dobro pokazali prebivalstvo, da smo jih dobro pripeljali do neodvisnosti in tudi naprej. Sedaj ste opozorili na temeljno vprašanje, se pravi vprašanje regije ABI, ki še vedno ni rečeno politična rešitve, ki jih bomo morali sprejeti glede državljanstva, dolga, denarja itd. Ampak eh, govorili ste zlasti o tem, kaj vi želite storiti na področju razvoja in na humanitarnem področju ter dejstva, da bi morali zagotoviti pravico ljudem, ter da ne smemo se kar pozabiti, da je mednarodno kazansko sodišče. Povedali ste najpomembnejše. Tako da bi zgolj dodala v tem času, ki mi je ostal nekaj točk. Najprej glede problema razvoja in humanitarne pomoči. Res je, vse bomo morali opraviti na Južnem Sudanu. Še naprej pa je treba tudi razvijati sever, ne smemo ga izolirati. Vse bomo morali storiti, kajti država ima samo nafte. Nafto nima pa nič, nima razvitega gospodarstva, šolskega sistema, nima cest, bolnišnic itd. In a, eh, potrebe in pričakovanja prebivalstva pa so velike. In če mi ne želimo, da bo to prebivalstvo razočarano nad to neodvisnostjo, uh, jim moramo pomagati in ostati tam pri njih in jim pomagati. To moramo imeti vse čas v glavi. Potem vprašanje človekovih pravic, pravic žensk, politični pluralizem. Tudi na jugu obstaja poligamija. Ženske se kupuje s kravami in 80 eh, odstotkov žensk je nepismenih, Ni, otroci nimajo pravic. Vse bo potrebno napisati in izumiti. Ko smo videli, da ni nobenega političnega pluralizma. To se je videlo tudi na referendumu. In če bo tukaj karkoli na novo nastalo, bo to pravi čudež. In uh, volilna komisija želi zagotaviti pravico in ustvariti zakonodajo, želijo graditi, pravite, eh, ma, tukaj je denar, ampak sedaj nam tudi pomagate to zgraditi, bodite tukaj z nami. In to jim moramo prenesti podobno. Uh, Eh, velja tudi za vse, ki so že govorili, tudi verjetno gospa Eštonova eh, bo podobno povedala. Vse tukaj gre res za velike pomembne dogodke. Zato potrebujemo ta strateški načrt. Ne gre zgolj za to, da smo sedaj prišli do nekega cilja, ki bo nek enkratni dogodek. Sedaj je treba zagotoviti tudi nadaljni razvoj. In tako da bi se res rada zahvalila, kot sem povedala. Res je dobro, da smo sedaj enkrat lahko ponosni na EU v teh težkih časih. Hvala, gospod Kajzer. Besedo ima gospod Weigl za dve minuti. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Ko bo 9. julija proglašena neodvisnost še ene afriške države, Južnega Sudana, bo na tem kontinentu zaprto še eno poglavje kolonialnega nasledstva želimo verjeti da bo po demokratični odločitvi na referendumu južni sudan na miroljuben način s pogajanji rešil še odprta vprašanja z državo na severu da se bo regija izognila nevarnosti da bi izbruhnili spori in spopadi zaradi meja demografskih in migracijskih gibanj zaradi nafte in drugih naravnih bogastev ki jih imata obe državi veliko pa četudi sta statistično revni opozarjam na nujnost kontinuiranega sodelovanja mednarodne skupnosti ozn afriške unije in evropske unije pri konsolidaciji obeh držav pri zagotavljanju miru in graditvi institucij demokratične in pluralne države na jugu. kako aktualen izziv spoštovani kolegi v času ko celotna širša regija doživlja preporod in se odpira zahtevam in standardom modernega časa sudan je spet enkrat pred pomembno zgodovinsko prelomnico. vsi dogovori ki so bili sprejeti ob koncu krvave državljanske vojne še niso uresničeni. položaj v pokrajini abjay je bližje krizi kot miru v darfurju vlada nasilje sudan potrebuje naše zanimanje in nesebično pomoč. pomembno je tudi da je varnostni svet podaljšal mandat misije unmis v sudanu in da bo napotil dodatne mirovne sile v sudan vladama v kartumu in jubi sporočamo naj mirovnike združenih narodov sprejmeta kot prijatelje in jim zagotovita varnost. soočeni smo pred velikim izzivom kot poročevalec za izgradnjo držav v Evropskem parlamentu moram povedati, da je to res izredna priložnost, da Južni Sudan, ki, je, ki bo postal ena izmed najnovejših držav 9. junija, ampak bo tudi najrevnejša država, ampak pomagali jim bomo to prenesti v neko realnost na samem teretu. To je, teresu. to je država, ki je bogata z naravnimi veri ampak ima pa res grozljive socialne kazalnike. Otrok, ki je rojen danes v Južnem Sudanu, ima večjo možnost, da bo umrl kot otrok, kot pa da bo dosegel starost za udeležbo v osnovni šoli. Kakšna statistika pa to sploh je? Hrana, ki jo zagotavljajo agencije za pomoč eh, za revne, se sedaj prodaja na trgu, čeprav bi jo naj razdelili brezplačno. Tako da moramo zgraditi kapacitete iz nič. Oni nimajo, civilne družbe nimajo nobenih upravnikov, nimajo nobene infrastrukture, ki je potrebna za neko sodobno državo, da ta sploh obstaja. Potrebuje pravno državo, dobro upravljanje in vodenje, preglednost, naše znanje kot partnerji. Oni nas morajo povabiti, mi pa moramo njim ponujiti naše partnerstvo in znanje. Hvala. Hvala, gospod Deva, gospod Sargentini, za tri minute hvala gospa predsednica mogoče bi lahko kar nazdravili s penino kajti takrat ko se nekdo odloči za neodvisnost je to tudi dober razlog za nazdravljanje kaj pa se je tukaj zgodilo južni sudan ima že dediščino iz preteklosti in če bi sedaj spili in kozarec, mogoče niti ne bi bilo to primerno, glede na situacijo, kakršni se ta država sedaj nahaja. Če bi uh, eh, pozdaj pogledali Severni Sudan, ta sedaj, kot vidimo, napada pokrajino Abej in uh, sprašujemo se, koliko časa bo ta situacija ostajala. Veliko jih je zgolj stoji ob strani in to opazuje in gleda, kako se razmere v tej pokrajini niso rešile. In verjetno je to recept za uh, nov izbruh vojne. Ponovno bomo mogli poslati enote zloženih narodov za spostavitev miru in ponovno bomo se pogovarjali o tem, kaj moramo storiti. Verjetno so stvari dosti bolj zapletene. Namreč eh, gre za teme, o katerih v bistvu sploh ne govorimo. Ali to pomeni, da želi mogoče sodano vplivati na rezultat referenduma v Abaji s tem, ko še vedno ostaja pri teh vročih točkah, ki tam obstajajo, oziroma ali bodo zgolj predstavniki Južnega Sudana rekli, ne, ti pač niso tukaj rezidenti, tukaj ne bivajo in je to zgolj za prebivalstvo, za neke nomade, ki Eh, ki sploh živijo, se pravi, v bistvu gre za nek brezizhoden položaj. Še dve točke. Če želi Južni Sudan imeti neko pošteno državo, potem bi morali odpisati dolgove. Te dolgove jim, napr jim je naprtil režim v Kartumu. In tako ne moremo reči, da je to služilo prebivalstvu v Južnem Sudanu. Vprašanje je, kako bomo seveda se lotili tudi teh drugih mineralnih verov v Južnem Sudanu. Ta pobuda za večjo preglednost v ekstraktivni industriji, ali je to dobro razširjeno v Južnem Sudanu, ali korupcija ne bo vplivala na to, tako da ne bi uh, tista sredstva, ki so predobljena na nezakonit način, šla v, kak, v druge žepe in ne prebivalstvo. Tako da moramo tudi zagovoriti to, da bo pomoč resnično prišla v Južni Sudan. Uh, Eh, gre za vprašanje pravične trgovine in pravičnih naložb v to regijo. Verjetno nas vse malo boji, eh, oziroma se vsi malo bojimo, ko gledamo to situacijo, ko gledamo, kako se stvari razvijajo in upam, da bomo lahko krk malo nazdravili neodvisnemu Južnemu Sudanu. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Zimer. Oziroma gospod Zimer. Najlepša hvala. Zelo smo zaskrbljeni, ko opazujemo dogodke v tej državi. Vemo, da obstaja grožnja državljanske vojne, vemo, kako zelo krhka je ta država in stabilnost. Pogledamo si samo regijo Abijej. Konflikt v tej regiji je res dramatična. 50 tisoč besed je že na begu iz eh, severnega dela in mislim, da bi Evropska unija morala konkretno pomagati v obliki hrane, v obliki človekoljubne pomoči za begunce in zagotoviti to pomoč čim prej. Več kot 40 odstotkov v južnem delu Sudano je odvisnega od um, človekoljubne pomoči, torej pomagamo eni najrevnejših držav in zato moramo poskrbeti, da imamo ta sredstva, torej 200 milijonov evrov, da jih namenimo za hrano, za šolstvo in za zdravstvo v tej regiji. Zahtevamo kot politična skupina, čim prejšnje prekinitev ognja in da se vzpostavi mir v militariziranem območju. Imamo tudi težave, kot je v misiji v Demokratični eh, republiki Kongo in iz tega se moramo kaj naučiti, da se to več ne ponovi. Zelo smo razočarani, da v resoluciji ne zahtevamo zaustavitev zadolževanja in da bi prestrukturirali javne dolgove. Hvala, gospod Bejder, za minuto. Hvala, mevrouw de voorzitter. Twee zaken willen graag. Hvala. Še par stvari, ki bi jih rad povedal, glede trenutne situacije v Sudanu. Najprej, visoka predstavnica mora zagotoviti, da bo se osvobodilo Momeda Saleda, ki je bil aretiran. Bila je mučena in uh, sedaj so jo nekam zaprli v kartumu in Evropska unija se mora brti, da bojo, jo bojo spustili. Potem bi tudi morali pogledati, da bodo tisti, ki bodo šli v to regijo, ABI zagotovili ustrezen tudi diplomatski pritisk iz Evrope, da bo ta dovolj močan na gospoda Baširja in njegove organizacije, kajti eh, zdi se, da smo tem pristopom malo pre... nismo dovolj enotni in to ni sprejemljivo po uh, okupaciji regiji Abeji, lahko rečemo, da je to zloraba pravil, ampak še bolj bi morali pritiskati na njegov režim kot trenutno in to na gospoda Baširja. Hvala. Sedaj ima, dobi besedo gospod Mauro. Grazie, signor presidente, eh, grazie, signor Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Rad bi tudi sam prevzel pragmatični vidik, ki ste ga spostavili in tukaj izpostavil dva predloga, priporočile za to, da bi pa udarili odlično delo, ki ga je opravila gospode Kejzer. Gre za opazovalno misijo referenduma v Sudanu. To delo je bilo resnično ključnega pomena za naše inštitucije. Rad bi omenil konkretno vprašanje. Ne preseneča me, da je na referendumu prišlo do težav strani sudanskih oblasti. To je del politike iz Kartuma. Stop and go in to je pripeljalo do te tragične situacije v državi. Gre za strukture, ki v naših inštitucijah, ki se ukvarjajo s kolumnimi problemi. Sedaj gre za razmere v ABA. In V Libiji smo ugotovili, da je ta struktura zelo učinkovita in danes moramo poskrbeti za to, da bo ta struktura dobila dovolj sredstev za to, da bo komisija lahko posegla po teh sredstvih, da vidimo, kakšna je resnična vrednost naše skupne zunanje politike, da sodelujemo vsi z istim ciljem pred očmi. Sedaj pa vloga Kitajske. Vemo, da ima Kitajska zelo pomembno vlogo v Sudanu in veliko krat govorimo, kot da bi se morali bati te prisotnosti, vendar pa moramo vzpostaviti stike s Kitajsko zato, da raziščemo, kakšni so njihovi interesi in eh, kako bodo delovali tudi na področju ekonomih. Sudan mora potegniti svoje enote iz regije ABA. Poskrbeti moramo za preprečevanje konflikta med severnim in južnim delom. Milice so z helikopterja streljale na civiliste in to je strahopetno dejanje, je resnično vredno ogorčenja in zagotoviti moramo prisotnost enot OZN. Ti so potrebni za to, da se nadzoruje, da se konflikt ne bi razširil na večjo regijo. Zahtevamo tudi stabilnost in mir, to pa seveda zahteva da to vprašanje ostane na vrhu prioritet Evropske unije. Evropska unija ne sme sklepati ugodnih eh, dogovorov z Albaširjem in da bi zato potem ogrozili mir. Obsoditi moramo vse vrste zločinov proti človeštvu v Sudanu. Merci, Hvala. Gospod Göre, za dve minuti. Merci, Hvala. Referendum o neodvisnosti Južnega Sudana je inauguriral novo državo. S tem smo dobili novo neodvisno državo in tiste zadeve, ki so se prej zdele interne zadeve Sudana, so sedaj postale zunanje zadeve, mednarodne. In kar pomeni, da s tem za to pokrajino velja mednarodno pravo. To pomeni, da bodo vsi akteri morali sprevzeti svoje odgovornosti. Največji izziv pred tem uh, pred, je pa seveda pred to novo državo. In sicer v prvi vrsti bodo bomo, je tukaj uh, medijacija za zagotavljanje miru, ki jo vodi bivši predsednik eh, Južnjaške republike, gospod Mbeki, in potem je tukaj še posebna predstavnica Združenih um, Evropske unije. Uh, pristop k sporazumu iz Kotonuje in pa perspektiva za nov razvoj, uh, pomoč v razvoju in tako naprej. To je tudi pomembno za to novo državo. Vse moramo storiti, da bomo zagotovili hitro ratifikacijo uh, te nove perspektive. Tretjič, nujnost, da se razvijajo kapacitete za uh, tega velikega problema, s katerim je soočena nova država, ki je še vedno zelo krhka. Torej tukaj bo morala posedovati mednarodna skupnost. Četrtič, nujnost, da prispevamo tudi k razvoju severa, na katerega ne smemo pozabiti in ki sedaj se stane novo ustavo. Eh, situacija zlasti na varnostnem področju je v Darfurju res dramatična in je v celoti odvisna od vlade, ki želi organizirati eh, referendum. Sam eh, pa lahko se zahvalim zlasti osebnemu predanosti komisarja za razvojne zadeve, ki je sodeloval pri tem in je prispeval k razvoju Južnega Sodana. To je pomemben test za mednarodno skupnost in EU. Hvala. Hvala, gospod Görens. Besedo ima gospod Vandanen za minuto. Voorzitter, de glorieuze dag van. Gospod, gospa predsedujoča, kmalo bo 9. juli in Južni Sudan bo uradno neodvisen. Gre za narod, ki je odprt za krščanske vrednote, gre pa tudi za narod pod velikim pritiskom. Al-Bashir še ni izgubil svoje moči. Začel je z etničnim čiščenjem in ravno tako pripadniki enot OZN niso varni. Gospa Ashton podpira očinkovito človekovno pomoč v Bengaziju, je bila zelo jasna pri izbiri in te izbire so bile pravilne. Upamo, da bomo tudi tukaj videli takšne odločitve proti Albaširju, kajti eh, južni sudanci se služi našo podpočo. Gospa Luzing. Hvala lepa. Februarja je veliko ljudi z upanjem in eh, zaskrbljenostjo opazovalo dogodke okrog referenduma v Sudanu. Jasno je postalo, da se Sudanci soča z velikimi problemi in potrebujejo podporo. Situacija je resna. Razlogi za dogodke so nerešeni problemi povezanimi z neodvisnostjo južnega dela Sudana in tega ne moremo rešiti silo. Zato pozdravljam posredovanje Afriške unije in njihova prizadevanja za demilitarizacijo bodoče državne meje. Tudi enote v stilu mnika lahko eh, samo povzročijo več škode kot rešitve. Pomoč ne sme biti pristranska in ne sme služiti interesom. Interese prebivalcev severnega in južnega dela morajo biti pred očmi vseh. Zato, da ne bo prišlo do eskalacije konflikta, moramo preprečiti prekinitev ognja, demilitarizacijo in eh, poslati naše misije za pomoč. Hvala, gospod Stefan, dve minute. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Seveda lahko zgolj čestitemo za ta rezultat iz referen referenduma eh, o neodvisnosti Južnega Sudana kot smo že slišali, ta bo razglašena 9.7. Seveda pa imamo pomisleke glede notranje organizacije te nove države, kot tudi eh, nadaljne prihodne razmere med obima državama. Sedanje Južni Sudan sta soočena z velikimi humanitarnimi problemi. Glavni izziv je zagotovna nevarnosti, pomoč prebivalstvu in kriza še daleč ni končana mednarodna skupnost mora še naprej biti prisotna v tej regiji. To ima pomembne humanitarne kapacitete. Pozorno moramo opazovati razvoj eh, na tem področju, namreč to lahko, eh, če bi prišlo do nestabilnosti, lahko to ogrozi celotno regijo. Poleg tega, razvojna pomoč, ki bo zagotovljena Južnemu Sudanu, mora biti dopolnjena s humanitarno pomočjo. Tukaj eh, bomo morali v celotnem kontekstu pomagati Eh, te države, kajti ta nima zgrajenih ustreznih kapacitet za to. Podpreti pa mora tudi državne strukture in pomagati dostop, zagotoviti dostop prebivalstva do tistih osnovnih temeljnih storitev. Tukaj bomo to storili s pomočjo tudi uh, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij. Pri tem ne smemo pozabiti pri regiji ABI na to, kaj se je zgodilo v Darfuru. To je bila najhujša uh, Eh, kriza na svetu. Še vedno je več milijonov ljudi odvisnih od zunanje pomoči. In to, da mi stalo še nekaj sekund, bi se zahvalila za vse delo, ki ga je komisar Piper sopravil. To se mi zdi res odlično. Hvala, gospa Strifler. Gospod Howitt. Rad bi poudaril, da mora Evropska unija sodelovati s eh, Sudanom za demokratizacijo in vzpostavljanje inštitucij. Se, res je, gre za državo, kjer je najvišja smrtnost otrok in najnižja izobraženost sodeluje v eh, dogovoru s prozomo iz Kotonuja in je tudi del posebnega programa za pomoč. Zato pozdravljam delo kolegice Veronik Hedekajzer, ki je vodila delo na tem področju. Evropska unija mora pomagati Južnemu Sudanu za to, da vzpostavi konstitucionalni proces in da preprečimo korupcijo že od vsega začetka. 9. juli je zelo pomemben datum za Južni Sudan in mogoče bo s tem prekinjen za severni del tudi miravni sporazum. Za ta regija je pomembna tudi za druge države v regiji, zato me zanima, kaj lahko pove komisar Pibaks o tem, kaj Evropska unija stori glede tega, da bi preprečili kršenje človekovih pravic in tudi v o osebi, ki je sodelovala v misiji, ki je bila pretepena in zaprta. Torej, gre za prvo državo v tem tisočletju. Upam, da bo Južni Sudan dobil neodvisnost, da bomo preprečili trpljenje in da bomo zagotovili blaginjo in mir za Sudance, ki so že preveč pretrpeli v državljanski vojni. Hvala, sedaj pa gospod Rinaldi gospod predsednik hvala lepa gospa predsedujoča zelo težko je slediti vsem dogodkom v zvezi z vzpostavljanjem nove države v mirovnem procesu moram zagotoviti mir vendar pa ne smemo s tem pozabiti na velik del sporazuma. in prisotnost kartuma pri vsem tem spodkopava takšen pristop. In mogoče bomo, bo s tem prišlo do preprečevanja vzpostavitve 54. države v Afriki. Za Južni Sudan obstaja več ciljev, ne samo neodvisnost, ampak tudi vzpostavitev verodostojnih inštitucij, in pa razvoj za državljane, kajti 90 odstotkov prebivalstva je pod pragom revščine. Slišimo, da bo prišlo do tujih naložb, vendar pa mora biti ta transparentna. Vprašanje tujih naložb bo pomembno področje v prihodnosti in Evropska unija mora to natančno nadzorovati in uporabiti vse izkušnje, ki si jih je pridobila v zadnjih letih. July, South... 9. julija bo Južni Sudan razglasil neodvisnost, gre za angliško govorečo novo afriško državo. Evropska unija je podpirala mirovni proces in proces za neodvisnost, vendar pa moramo biti kritični. Južni Sudan mora postati suverena država. Kljub temu pa se sooča z velikimi izzivi, premajhen razvoj, ni nobenega zdravstva, šolstva, gospodarstvo je popolnoma neodvisno od izvoza nafte. Zato moramo povečati razvojno strokovno pomoč Evropske unije za Južni Sudan, vendar pa ta potrebuje tudi politično pomoč Evropske unije. Hartum je zauzel mejno območje v Abijeju in eh, kaže, da se Hartum in Albašir še vedno nista sprijaznila z eh, delitvijo države. Ta država bo prva eh, država, ki je priznala v Afriški uniji tudi Somaliland kot neodvisna država. Gospod uh, Angroakis, za minuto. In prosvate si grusisto abej. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Videli smo konflikt v Abijeju, ki kaže, da ni razloga za veselje po referendumu v Evropski uniji in v OZN-u vidimo, da je ta vojna ravno tako krvava kot imperialistična eh, vojna. Da te prebivalci že živijo v eh, rokah različnih plenilcev, ki želijo dobiti v roke uran in nafto in imperialisti se želijo okoristiti s tem. Vojna bo postala še bolj krvava zaradi tega, ker eh, bo sta Evropska unija in OZN konkretno posegla kot si v Libiji. Zato moramo preprečiti vsake vrste imperialistične intervencije v Sudanu in preprečiti kakršnekoli sovražnosti med severom in jugom. Mislimo, da morajo sudanci sami poskrbeti za svojo prihodnost tako na severu in jugu, tako bomo preprečili vojne in eh, poskrbeli, da bo bogatstvo ostalo v njihovih rokah. Gospod Zeler. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Sam sem sodeloval kot opazovalec v misiji za opazovanje referenduma za neodvisnost Južnega Sudana in zelo sem eh, bil navdušen nad tem, da si južni sudanci želijo sami vzeti usodo svoje prihodnosti v roke. Tisoče ali deset tisoče notranje razseljenih ljudi, ki so trpeli zaradi eh, bojo med severom in jugom, se vračajo na svoje domove v južnem delu države. Ljudstvo v Južnem Sudanu se veselijo neodvisnosti zaradi možnosti za svobodo in srečnejšega življenja po desetletjih vojne, kjer je na milijone sudancev izgubila svoje življenje. 9. julija bo Južni Sudan postal tudi uradno neodvisna država, vendar pa so razmere zelo slabe. Veliko smo slišali o tem, 70 odstotkov eh, življenja je eh, revnih, 80 odstotkov nepismenih. Imamo tudi obrožen spor v ABA-ju, kjer je prišlo tudi do smrtnih žrtev. Obstaja veliko bojev med različnimi obroženimi skupinami in opazovalci pravijo, da je od januarja že več tisoč ljudi izgubilo svoje življenja in tudi ranjenih je veliko. Obstaja nevarnost, da bo Južni Sudan začel svojo prihodnost kot propadla država. Zato mislim, da ima Evropska unija veliko obveznost do te države zaradi kolonialne preteklosti. Skupaj z OZN-om in z Afriško unijo zahtevamo uporabo skupne zunanje politike in Evropska unija lahko tukaj dokaže, da ne gre samo za denar, ampak za to, da zaščitimo in pomagamo civilni družbi. Zato moramo ukrepati tako, da bomo preprečili to, da bi prihodnost ostala v rokah oboroženih skupin in da državljanje države ne bodo razočarani. Hvala. Besedo ima gospa Krito za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Čez manj kot mesec dni bo Južni Sudan razglasil svojo neodvisnost Nažalost pa je še veliko odprtih vprašanj v zvezi z črtanjem meje med severom in jugom, med tem, kam, kaj bo s prihodki iz nafte in mislimo, da je zelo pomembno, da okrepimo prizadeva, diplomatska prizadevanja Evropske unije. Zelo cenimo prisotnost naših kolegov v Sudanu, še posebej delo gospede Kajzer. Kot vemo, se situacija poslabšala. Več kot 80 tisoč ljudi je zapustilo svoje domove, zato obstaja velika grožnja človekoljubne krize. Zanima, kakšna je možnost delovanja misije za vzdrževanje miru. Deklaracija OZN je priznala, da so bile enote pasivne, ko je prišlo do resnih kršitev čez nekaj uri je vlada Sudana obvestila Združene narode, da so številni zapustili to regijo ABI in da so uspeli spostaviti tam odločene ukrepe. Vemo, da čeprav ljudje zelo hitro odidejo, pa je za njihov vrnitev potrebnega veliko časa in veliko krat je to povezano s hudimi humanitarnimi problemami, problemi in skrbmi. Zato predlagam, da bi Evropska unija spostavila v čim krajšem času posebno misijo za spremljanje eh, na podlagi nekega modela, ki smo ga že upravili na Balkanu. To, takšna misija bi lahko tudi imela odločna podpora Afriške unije in mogoče celo nekaterih tretjih držav. Pa še nekaj o govoricah, ki krožijo o tem, kako ne mogoče bi bilo preprečiti etnično čiščenje v regiji, če bi dejansko prišlo do, do takšnih opozoril bi morala Evropska unija eh, pritegniti mednarodno skupnost, tako da bi hitro se odzvali in da se takšne stvari, ko so se pojavile v bivši Jugoslaviji, ne bi ponovno zgodile. Hvala. Besedo ima gospod Preda za dve minute. No, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko nas eh, pozdravlja izid referenduma o neodvisnosti Južnega Sudana. Imamo torej možnost ustanovitve 54. države na afriškem kontinentu. Sedaj pa je prišlo do mrzlega tuša, realistični moramo biti in si priznati, da je mirna delitev Sudana ogrožena. Vladne sile prisotne v regiji ABA kažejo na to, da nasilje narašča. Vse kaže na to, da se zopet lahko sproži državljanska vojna. To moramo prepričiti in naše sporočilo mora biti jasno. Vojaški posegi severnega dela in delovanje v regiji ABA je kršito mirovnega, mirovnega sporozuma. Preprečiti moramo vsakršno nasilje, ki bi pripeljalo do nadaljne izgube življenj ran, treba je rešiti varnostno vprašanje v skladu s prozom Kadigalija in ABE, vključno s skupnimi varnostnimi silami, ki bi jih vodil OZN. Če bomo premostili te ovire, obstajajo še odprta vprašanja v zvezi z um, možnostjo obstaje južne države, obstajaš politična volja za reševanje vprašanj, kot je državljanstvo na meji, prihodki iz nafte in tako dalje. Po drugi strani pa moram povdariti, da je situacija človekovih pravic slabša, ravno tako je slaba situacija pravne države. Omar Bashir je še vedno eh, predmet mednarodnega naloga za priprtje. Rad bi omenil tudi tri talce iz Bolgarije, ki so delali za OZN, ki so jih ugrabili v Darfurju januarja. Hvala. Sedaj sledi postopek Catch the Eye. Tukaj bom zelo stroga, tako da boste vsi lahko govorili. Najprej ima besedo gospod Nikolašik. Merci, Hvala. Euh, Spoštovani gospod komisar, no, krvava državljanska vojna, ki je trajala več kot dve desetletji v Sudanu, je uničila državo in pustila tragičen pečak na življenjih sudancev. Ta vojna se je končala z mirovnim sporazumom, ki je vključeval tudi pogoj, to je referendum. Preventiva pa je veliko krat boljša kot kurativa, to vemo. In zato menimo, da naša pomoč ne bi smela biti omejena samo na človekoljubno pomoč, ampak tudi na to, da izgradimo demokratično državo, da jim pomagamo izgraditi tako državo, kjer bodo upoštevali tudi pravno državo. Rezultati referenduma kažejo, da prevladujoči prevladujoče krščanski jug želi samostojnost. To je zagotovo. Hvala. Gospa Neveldavalova. Vom pekne. Plne súhlasím s vyjadrením a vyhlásením pani. Ale zároveň sdielam obavy o následujúci vývoj v tejto krajine. Hvala lepa. No, v celoti se strinjam s tem, kar je bilo povedano doslej. Skrbi pa me tudi prihodnost tej regije. Ta regija regija Abjeji v Sudanu, je v vojni že več kot 20 let. To je ključno področje, ključno območje na tem koncu sveta. In ta del Sudana bo, raz, bo predstavljal razrešitev ali pa vojno v prihodnje. Podpirati pa moramo miren prehod v prihodnje demokracijo oziroma v samostojnost Južnega Sudana. Obsoditi moramo nasilje proti posameznikom, ki jo še vedno izvajajo milice v Sudanu, ki zasedajo to območje. Evropska unija mora okrepiti svoje, svoj položaj kot največja, kot največja donatorica. Hvala, zdaj pa gospod Zemka. E, otuš, ja Hvala lepa. Želim vas upozoriti na nekaj, kar se mi zdi zelo pomemben dejavnik. Tukaj v tej dvorani smo vsi veseli zaradi rezultata referenduma in da bo prišel do rojstva nove države, Južni Sudan. Treba pa je tudi povdariti, da je to samo priložnost, kajti ta država danes še nima temeljnih lastnosti države. Trenutno ta država nima nobenih struktur, nobenih pristojnih organov, uradnikov ali pravosodstva. To pa omogoča različnim silam, da vstopijo na to področje in spodkupujejo mir in varnost tukaj. V tem kontekstu moramo zagotoviti ne le humanitarno pomoč, ampak tudi varnost. Zato je treba varnostne sile Združenih narodov tam ohraniti. Hvala. Glavno prešedinta, aš doris. Gospa Vasesko. Pozdravljam deklaracijo, ki jo je predstavil podpredsed, predstavila podpredsednica komisije. Menim, da morajo politični voditelji spoštovati voljo ljudi, ki so izrazili na referendumu za neodvisnost. Sodan ima dolgo zgodovino nasilja. Nedavni dogodki kažejo, da se da so se vrnili v preteklost. Naj podarim, kako težko, težek je položaj ljudi na konfliktnih območjih. Verjetno bo prišlo do človekoljubne katastrofe, če mednarodna skupnost ne bo uvedla ustreznih ukrepov. Napad, do napadov je prišlo tudi na območjih, ki jih varujejo sile Združenih narodov. Naj vas opozorim še na to, da je treba razorožiti skupine, ki onemogočajo izpolnitev rezultatov referenduma. Ne smemo spodbujati skupin upornikov. Hvala. Keli. Uh, Gospod Kelly. No, zgodba Južnega Sudana je spodbudna in Upamo, da ne bo prišlo do več slabih novic kot dobrih novic v prihodnje. Evropska unija ima svojo odgovornost, mora zagotoviti, da bo demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic vzpostavljeno v Sudanu in Južnem Sudanu. Zaradi temeljnih načel gospoda Šumana, ki temeljijo na miru in blagini, mora Evropska unija zagotoviti te vrednote tudi v Sudanu. Ne smemo omogočiti Severnemu Sudanu, da to izkoristi za svoje namene. Veliko dela nas čaka tudi v okviru Združenih narodov, ko gre za vzpostavitev države Južnega Sudana. Izogniti se moramo državljanskim vojnam, kar do česar veliko krat pride pri ustanavljanju novih držav. Zdaj pa gospod Flašek Benova, izvolite. Pa samo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Po referendumu o neodvisnosti bo prišlo do razglasitve neodvisnosti naslednji mesec. Potem pa bo verjetno v Južnem Sudanu veliko težav humanitarne in drugi, druge narave. Treba se bo boriti z ekstremno revščino, kar bo verjetno še bolj nujno kot zdaj. Pozdravljamo dosežke sporazuma iz Kotonuja in veseli nas, da je Sudan se pridružil temu sporazumu. Južni Sudan bo ranljiva država, ogrožena bo in preprečiti moramo humanitarno katastrofo. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da pomagamo sedanskim organom skozi to kritično obdobje. Hvala. Gospod Mezler. Er Enote severnega eh, dela so napadle mejno regijo in zaradi tega še ni prišlo do mejnega reševanja severnega in južnega dela. Ne gre za pripadnost eh, regije ABA, gre za državljansko vojno, ki tam vlada že desetletja. Imamo tudi vprašanje veroizpovedi, imamo muslimane na severu, kristjane na južnem eh, delu in eh, kolonialne sile so jih prisilile v isto državo referendum ne bi smel biti razpisan, preden se reši vprašanje ABJ-ja. Rano tako imamo regije Plenil in Južni Kordofan, ki sta rano tako še vprašljiva. Zaradi mm, tega mislim, da do neodvisnosti še ne bi smelo priti. Hvala, sedaj pa še gospod Zalaž, zmena to. Nikdi sem nedvoveroval. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Mislim, da ne smemo preveč eh, zaupati gospodu Baširju. Nikoli mu nisem zaupal, tudi zdaj ne. Zato sem kar pesimističen, kar zadeva Južni Sudan. Bojim se, da bo prišel do ponovitve dogodkov iz preteklosti in da bo prišlo do intervencije na Južnem Sudanu z zasedbo ali z zasegom surovin in verov. Zanimivo bi bilo slišati, kakšne preventivne ukrepe je visoka predstavnica pripravila, da bi preprečili to vrstne posege in zasege. Kako se bo Evropska unija vključila v ta prizadevanja in zanima me, kakšne korake boste izvedli, če pride do teh neželenih dogodkov, torej če bo Severni Sudan kršil določila tega sporazuma. Za konec pa še gospod Paška sudan je država kjer so na referendu glasovali za neodvisnost južni sudan bo razglasil neodvisnost od severnega sudana in tudi od drugih afriških držav. Ta država pa ni pripravljena za delo, čakajo na navodila, kako naprej. In bojijo se, da bodo morali prijeti za orožje in se boriti za svojo neodvisnost. Veliko je nepismenih tam, veliko žensk in otrok, otroci sploh ne hodijo v šolo, ni učiteljev, ni zdravnikov. To državo je treba zgraditi od temeljev navzgor. Nima še funkcionalnega političnega sistema in trenutno ne more obstajati. Hvala, gospod Paška. Sedaj za konec pa dobi še besedo komisar. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Najprej hvala za široko podporo strategiji, ki vam je bila predstavljena. Dovolite, da izpostavim le nekaj elementov, ki so bili predstavljeni v tej razpravi. Seveda so tisti, ki vodijo ta proces, ljudje v Severnem Sudanu in ljudje v Južnem Sudanu. Ampak vedeti moramo, da je ta situacija drugačna. Danes ni več tako, kot je bilo nekoč, ko je vladala vojna. Zdaj zaradi sporazuma vojne ni. Ta mirovni sporozum je velika zmaga tudi za nas, saj smo politično več vse čas podpirali ta proces, pa tudi finančno smo ga podpirali. Nikoli pa nismo želeli doseči kompromisa, kar zadeva človekove pravice. Naše stališče je jasno, tudi ko gre za mednarodno kazensko sodišče in za kršitve človekovih pravic. Ko govorimo o teh vprašanju, vedno zahtevamo polno izpolnevanje teh določb. Mogoče ni bilo takojšnjega odgovora, ampak spremembe, do sprememb prihaja. Reforma ni preprosta. Situacija je težka, stališče Evropske unije pa mora biti jasno. Jasno bomo obsodili okupacijo in prosili za takojšnjo razrešitev tega konflikta. Združeni narodi pravijo, da naj bi imeli še eno misijo Združenih narodov in če bomo imeli še eno resolucijo Sveta Združenih narodov, bomo, bili, bomo največji podporniki te misije. Podpirati moramo civilne operacije. Verjamem pa, in to je bilo tudi moje sporočilo Južnemu Sudanu, da naj ne pričakuje, da bodo vsa vprašanja razrešena do 9. julija. Samostojnost bo razglašena, razprave o tem bodo potekale, pomemben element pa je, da je panel Afriške unije, ki ga vodi nekdani predsednik Južnoafriške republike Tabo Mbeki, zavezan temu procesu. Zato lahko verjamemo, da bodo vsa težka vprašanja razrešena. Vprašanje dolga je preče vprašanje, kar zadeva revne države. Seveda vojna tega ni olajšala, tega pa tudi nismo zapostavili. Kitajska je članica Združenih narodov in Kitajska nam bo pomagala priti do rešitve, do odgovorov. Kitajska je prisotna tudi na severu Sudana. Pomembno pa je, da celotna mednarodna skupnost poskuša najti odgovore na vprašanja, ki so pereče vprašanja za Sudan. In na koncu naj se vam zahvalim za interes, ki ga izkazujete v vprašanju Sudana in Južnega Sudana. Če ljudje v Afriki umirajo, ne more Evropska unija stati ob strani, ampak se mora vključiti v reševanje problemov. In to je spodbuda tako za visoko predstavnico in zame, da nadaljujemo s prizadevanji za podporo graditvi mirnega življenja v tej regiji. Hvala. Hvala, s tem smo zaključili to razpravo. Dobila sem šest predlogov za resolucijo. O, glasovanje bo jutri oziroma v četrtek ob dveh. Po dnevnem redu bomo sedaj obravnavali poročilo gospoda